Kolleginnen und Kollegen. Kollege Zeng, Kollege. Prosim, da sta mirni tu v klopih tega izrednega zasedanja odbora za zunanje zadeve. Uh, hvala lepa, da ste Eh, se strinjali, da eh, nam podate pregled eh, Evropske sosedske politike. Danes do povdan je kolegi sprejel odločitev o tem. Pozdravljam visoko predstavnico za zunanjo zunanje zadeve gospod Federico Mogherini in komisarja Johana Sahana. Eh, tak pregled smo potrebovali in eh, tudi, ko smo sprejeli to sosedsko politiko, smo eh, se odločili, da bomo imeli pregled. In to, kar se dogaja na jugu in tudi to, kar se je zgodilo na, v Parizu, je povezano s tem, potem na uh, vzhodu, kjer kljub minškemu sporazumu ni zadovoljive rešitve, potem situacija v Moldaviji in v Gruziji, ki sta prav tako zaskrbljujoči na določen način, uh, In zato menim, da je pomembno, da imamo današnjo razpravo in Federika je tudi bila pripravljena, da v svoji predstavitvi um, pove tudi nekaj o srečanju ministrov za zunanje zadeve v ponedeljek, tako da bomo tudi o tem lahko razpravljali. Ne bom sam podal uvoda, mislim, eh, da naj bi tu izvedli temeljito razpravo. Koordinatorji bodo imeli dve minuti oziroma minuto in pol, ostali poslanci pa eno minuto, tako da se bo lahko razvila razprava. Ob enih 15 do 1 moramo namreč končati to sejo, tako so mi povedali, se pravi, da nimamo veliko časa za razpravo. Ampak Na vsak način bomo to spremljali še naprej, kajti pripravili bomo poročilo in imeli bomo javne posvete eh, za pripravo tega poročila. V naslednjih tednih se bomo ukvarjali še naprej s tem. To je torej samo uvod v razpravo, ne pa končna razprava. Kajti to bo verjetno imelo tudi nadaljne posledice za zunanjo politiko. Gospa visoka predstavnica, beseda je vaša. Hvala, Ilmar. Danes v kolegiju smo sprejeli predloge za pregled evropske <clears throat> sosedske politike in sicer eno leto po eh, širokih posvetovanjih eh, z različnimi in pomembnimi deležniki. To, um, torej partnerske države, vlade, pa tudi Eh, države članice, evropske institucije, evropski parlament so bili vključeni v ta posvetovanja, pa tudi civilna družba, nevladne organizacije, nacionalni parlamenti, podjetja, think tanki, univerze. Torej, različni um, Torej, vsi so bili mnenja, da je dobra ideja, če imamo še naprej en okvir za partnerstva v sosedstvu, tako na jugu kot tudi na vzhodu, obenem pa so prav tako eh, nam jasno povedali, da če imamo torej ta en okvir, pa moramo spremeniti izvajanje politike, torej potrebujemo novo fazo, nov štart sedanja, sedanje politično okolje, ki ga imamo ne samo v Evropi, temveč v širši regiji, nam jasno kaže, da moramo spremeniti pristop in tudi način, kako razlagamo sosedsko politiko. E, sosedska politika in mislim, da je glavno sporočilo ki smo ga prijeli iz političnega okolja, iz varnostnega okolja, od naših partnerjev v regiji in tudi od naših evropskih državljanov, torej v večini primerov, da moramo preiti z pristopa, ki je temeljiv na domnevi, da je Evropska unija v centru in da so sosedje okoli nas, ki se nam želijo približati in da je vizija, ampak da potrebujemo vizijo enakovrednih partnerjev s skupnimi eh, problemi in tudi skupnimi priložnostmi in da moramo vzpostaviti platforme za učinkovito sodelovanje, tako kar zadeva izzive, kot tudi kar zadeva priložnosti in moramo priznati, da so eh, izzivi in priložnosti, ki jih imamo, eh, drugačni kot eh, v preteklosti. Elmar, eh, menili smo, da je um, pravilen trenutek, da vas obvestimo tudi o e, sestanku ministrov za zunanje zadeve v ponedeljek, čeprav to opravimo ponavadi v drugačnem formatu. V ponedeljek in torek so se srečali ministri za zunanje zadeve včeraj e, obramni ministri, e, torej in pozornost je bila posvečena seveda terorističnim napadom v petek v Parizu pa tudi napadom, ki so se nekaj ur predtem zgodili v Beirutu in napadom, ki so napadu na e, rusko letalo, e, potem med turško predvolilno kampanjo v Egiptu, v Iraku in e, v Tuniziji pred nekaj meseci. To nam kaže, da v sosedstvu delimo iste eh, varnostne grožnje. In zato smo včeraj tudi povedala, skupaj s francoskim ministrom za obrambo Žanom Ivom Ledonom, torej napaden je Pariz, Francija, pa tudi cela Evropa, vendar ne samo Evropa. Eh, to so naše skupne korenine, naša civilizacija. Eh, v celoti to je napadeno in v tem smo tudi skupaj. In sicer, ker v zadnjih mesecih ugotavljamo, oziroma tudi v zadnjih mesec, eh, letih, da skupaj upravljamo eh, begunsko in migracijsko krizo, da moramo to opraviti skupaj in da moramo najti eh, konec sirski vojni. Na Dunaju prejšnjo soboto smo sedeli skupaj in tudi pred dvima tednoma in kot sosednji drž, kot sosednje države Libije, se moramo potruditi za rešitev tudi tam. Torej, na jugu, na jugovzhodu eh, se soočamo s podobnimi izzivi in s podobnimi priložnostmi. Torej, prejšnji teden sem bila v Ukrajini in tudi v Gruziji eh, in komisar Han se tja odpravlja danes. Tudi tu delimo grožnje, predvsem glede stabilnosti, včasih so to ponekod tudi militar, eh, vojaške grožnje, potem skupne priložnosti in izzivi na področju energetike, energetskega vprašanja. Torej, eh, varnostno politično okolje okrog Evrope nas pravi, nam pravi, da se moramo, eh, da moramo preiti na partnerski pristop in da moramo zagotoviti, da bo ta nov začetek v partnerstvu temeljil na solidnih temeljih. In to uh, je seveda tudi nujno. Um, gospod komisar Han bo spregovoril o podrobnostih um, revidirane sosedske politike. Želim uh, omeniti samo pet načel, uh, pri katerih sodelujemo in letos smo ehm, se zelo dobro usklajevali in želim se zahvaliti tudi našim službam, ki so ehm, omogočili to sodelovanje in ki bodo tudi še naprej sodelovali, tako da bomo imeli polno partnerstvo tudi znotraj evropskih inštitucij, torej nekaj načel, okrog, na katerih temelji ta predlog in sicer gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest predvsem za mladne generacije. To je pomembno v Evropi. E, torej, ta odbor parlamenta se s tem sicer ne ukvarja, ampak bi, mi vemo, kaj to pomeni za mlade ljudi. Ampak to je seveda drži tudi za sosedne države na jugu vzhodu, torej ekonomske priložnosti, ustvarjanje delovnih mest, zaposlovanja in eh, izobraževanje in tudi delovna mesta za mlade. Tako na vzhodu, kot tudi na sredozemskem območju, to je ključnega pomena tudi za stabilnost teh eh, držav. Potem drugič, energetsko sodelovanje. Eh, Eh, dobili smo informacije vseh deležnikov, da je to eno področje, ki lahko ponudi um, več uh, skupnih priložnosti pri razvoju tako za vzhod, kot tudi za jug. Potem varnost. Um, sosedska politika ni vključevala doslej varnostnih inštrumentov, torej to ni bil fokus te politike, ampak danes je očitno, da moramo vključiti instrumente, ki nam eh, dajo v roke orodja, eh, ki nam pomagajo pri sodelovanju s partnerji na jugu in na vzhodu, da gradimo bolj odporne države in družbe, odporne na zunanje in notranje grožnje in nevarnosti in predvsem, da eh, se lotimo tudi novih področji sodelovanja, naprimer preprečevanje konfliktov in tudi um, določena reforma varnostne politike. Treba je predvsem um, izbrati učinkovite sredstva varnostne politike, pri čemer pa je seveda treba upoštevati vrednote, ki so srčika Evropske unije. Potem četrtič, in tudi tu gre za varnost, um, terorizem, torej boj proti radikalizaciji, um, potem um, odprava um, finančnih možnosti za teroristična omrežja, potem uh, organizirani kriminal, korup korupcija, več uh, vidikov je treba vključiti v to, potem uh, delo eh, na področju migracij, regularnih in neregularnih, eh, oboje je povezano. Na eni strani se moramo, torej eh, tretja točka je seveda tudi zaščita beguncev in tu moramo sodelovati s partnerji, da bomo okrepili njihove sposobnosti, da zaščitijo begunce in tudi naše možnosti, tako da bodo njihovi sistemi um, zaščite beguncev okrepljeni, pri zakonitem priseljevanju pa je treba podpreti mobilnost in treba je upoštevati demografske in ekonomske potrebe, kratko in srednjeročno, kajti Evropa potrebuje zakonito priseljevanje, pa tudi izmenjave med ljudmi, naprimer eh, študentov, eh, znanstvenikov, eh, podjetnikov, ta omrežja je treba eh, spodbuditi, tako da bodo omogočene te povezave z Evropo in potem skupno upravljanje migracijskih tokov, boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi, boj proti eh, kriminalnim organizacijam, potem skupno delo pri vračanju in vključevanje, integracija prisiljencev v lokalnih družbah, kajti to omogoča tudi lo, eh, gospodarski razvoj lokalnih skupnosti in petič, treba je razširiti delo tudi na sosede sosedov, torej treba je iti eh, preko tega oskega sosedstva in sodelovati tudi z drugimi ključnimi partnerji pri eh, nekaterih izzivih, ki so skupni. Naprimer, ener, Afrika, ko gre za begunce, za energijo, za zdravstvo, če pomislimo samo na ebolo in delo, ki smo ga opravljali v zadnjem letu v zvezi, zvezi s tem. Torej moramo odpreti kanale eh, preko sosednjih držav v tretje države. Elmar, ti si rekel, da je to začetek. Ne, sicer začetek že eno leto se ukvarjamo s tem ampak sedaj v smislu um, institucionalnega dela to še ni zadnje poglavje. Po tej izmenjavi mnen s parlamentom bomo razpravljali s državami članicami, s partnerskimi državami. Individualno včeraj smo srečali veleposlanike vseh vključenih držav. Torej, to je dialog, dialog med eh, enakopravnimi partnerji in želimo si tudi lahko Eh, kaj že metode dela. To je seveda tudi izziv. Želimo presiči ta zgolj birokratski pristop, ki ga imamo v sodelovanju s eh, temi državami, časih ga imajo tudi one, oni. Torej, želimo si neke mehkejše, mobilnejše, fleksibilnejše oblike in seveda želimo povsod vključiti tudi civilno družbo. Evropski parlament pa želimo seveda tudi vključiti v naše delo in ga v njem vidimo, vidimo polno vrednega partnerja. Preden dajem, bom, bom dal besedo um, gospodu Hanu, še ena informacija. Zaradi predloga francoske vlade v zvezi s členom 427 um, naj bi tudi AFET um, pripravil predlog, kako bi to lahko zgledalo in sicer zasede, tako da bi imeli, eh, videli tudi praktične posledice tega. Torej, eh, tako da bi mi v tem odboru dobili pregled na tem, kakšne bi bile praktične posledice tega. Torej, jaz bi eh, to naročil genocide in mm, s tem je ta predlog tudi že potrjen, tak, tako jaz to interpretiram, gospod Han. Hvala, Elmar, um, da dopolnim to, kar je povedala visoka predstavnica. Nekaj načelnih pripomb na začetku. Na eni strani um, izvedli smo pr proces pregleda sosedske politike ne zato, ker bi menili, da je vse, kar je bilo v zadnjih desetih letih napačno. To uh, pravim zavestno, kajti to nas vedno spet sprašujejo. Temveč eh, to smo storili zato, ker je logično, da po desetih letih, po vseh eh, izkušnjah povzameš določene zaključke, tudi temelječ na sedanji situaciji. Na osnovi tega uh, zgradiš strategijo, ki se nam zdi takšna, um, oziroma kako oblikovati odnose s sosedskimi uh, državami v naslednjih letih. Ta dokument eh, so tudi neke vrste smirnice za naše odnose s sosedi. In tu sem že kar pri naslednji točki kot Evropska unija bomo morali svoje interese artikulirati bolj jasno kot doslej. Torej, naše interese. V preteklosti sem imel vtis, da smo malo preveč zadržani, preveč plemeniti pri tem, eh, pri čemer so naši interesi pogosto tudi interesi sosedov in sicer je to mir, stabilnost, in eh, prosperiteta, razcvet. Če eh, je to zagotovljeno, vsi v Evropi eh, profitiramo. Če pomislimo na migracijski pritisk, tega ne bi bilo, če bi v regiji bil mir, bili mir, stabilnost in gospodarsk, ki razcvet. Gos um, um, torej, um, v naslednjih letih bo treba zagotoviti predvsem stabilnost položaj v sosedstvu je treba stabilizirati. Kaj ti, kot veste, in je več kot 20 milijonov beguncev in eh, razseljenih oseb v našem sosedstvu. Več kot deset eh, oboroženih spopadov je v našem sosedstvu. Razen tega, doživljamo razvoj pravne države, ki je v primerjavi z, z preteklimi leti se poslabšal. Na vsak način se ni poboljšal razvoj pravnih držav, pravne države. In pred tem ozadjem je bilo treba opredeliti robne pogoje tega. Um, in postopek posvetovanja, kjer je sodelovalo več kot 250 e, organizacij, držav, nevladnih organizacij, civilne družbe in to je potrdilo to, kar smo zapisali v osnutek že začetek marca. In sicer, da so štiri, štirje temelji take politike prvič diferenciran pristop do vsake sosedne države. Eh, torej, po miri narejen pristop za vsako posamezno eh, sosedno državo. Potem tematsko, tam, tematska težišča. Federika Mogherini je že opozorila na to. Trenutno, in to nas bo, eh, nas bo spremljalo do konca mandata, je taka, tako tematsko težišče varnostna politika, pa tudi energetika. In zelo pomembno je, in to je bilo tudi že rečeno, vse, kar bi lahko um, označili kot people to people, pri čemer uh, je v središču tega mladina in razen tega tudi navskrižna razsežnost, um, ekonomija kot navskrižna razsežnost vsega. Iz našega razumevanja partnerskih odnosov je pomembno, da partnerji razvijajo občutek lastništva teh um, pobud, torej um, ta postopek naj ne bi bil cesta enosmirnica, temveč avenija, kjer se srečujemo um, na enaki ravni. Potem tematska e, težišča so bila omenjena. Ni potrebno, da z vsemi, z vsemi državami obravnavamo vsa vprašanja, temveč moramo se osredotočiti naj, na, na najpomembnejša vprašanja, ki so v naših skrbih in tudi, ki so skrb sosedov. In ker sm, eh, gre za večletno finančno obdobje od 2014 do 2007, tudi v zvezi s finančno osjo, torej glede uporabe finančnih možnosti moramo razviti določeno fleksibilnost, da se lahko odzivamo na določene dogodke. Če enkrat želim jasno in glasno povedati, da kar zadeva načelno porazdelitev sredstev med vzhodnimi sosedi in južnimi sosedi v eh, od, razmerju 1 do 2, naj se nič ne spremeni in z našega vidika se tudi nič ne bo spremenilo, ampak eh, znotraj teh dveh obojnic potrebujemo več manjverskega prostora, več prilagodljivosti. Torej, eh, dolgoročno se stvari potem lahko spet izravnajo, ampak trenutno moramo naprimer investirati v Libanonu in v Jordaniji in tam in podpriti te države, da bodo lažje kos eh, begunskim tokovom. Na drugi strani, se soočamo v Libiji s situacijo, kjer smo v stand-by položaju z našimi možnostmi, kajti tam je treba najti neko rešitev, mir, mirovno rešitev in ta nam bo šele omogočila eh, pomagati. In zato je potrebna ta fleksibilnost, da eh, pomagamo finančno potem, ko bo to možno torej tam, kjer je potrebno in kjer je možno. Pomembna točka, eh, ki se je pojavila šele v teku teh eh, posvetovanj, je to, da ob bilateralnih odnosih eh, potrebujemo tudi sodelovanje na subregionalni ravni, naprimer kar zadeva države Magreba ali Južnega Kaukazija tu je še veliko potencijala in ko gre za stabilizacijo, za zagotovitev miru in za gospodarski razvoj, moramo omeniti, da se morajo te regije bolj povezati, morajo imeti boljše odnose, ne vojaške odnose in konflikte, temveč predvsem gospodarsko se morajo tudi skupaj razviti in eh, okrepiti gospodarsko izmenjavo kar zadeva sredozemsko območje, se je treba bolj osredotočiti na možnosti in potencijale eh, z sredozemsko unijo, da eh, tu stvari malo racionaliziramo. Včasih se mi zdi na sredozemskem eh, območju ima vsak minister svoj format srečevanja z drugimi. In treba je najti nek učinkovitejši pristop. Naslednji teden bo pod vodstvom visoke predstavnice spet eh, srečanje v Barceloni eh, predstavnikov iz teh držav in moramo staviti na UFM. In tudi vzhodno partnerstvo se je okrepilo s sestankom v Rigi. vsi zunani ministri sosednjih držav, Federiki, Federik eh, Mogherini in tudi jaz, smo se odločili, da, oziroma smo pripravili nek dokument in na osnovi tega naj bi sedaj ugotovili, kje so konkretne možnosti sodelovanja. Posamezna tematska področja so bila že omenjena, še enkrat želim povdariti, da je naš namen da eh, smo manj strogi pri tem poročanju eh, in da se zahteva poročanje in sprejemanje zaključkov takrat, ko je to potrebno. Eh, ni eh, smiselno, da ustrajamo na tem, da imamo vsako leto poročilo, ker je to pač tako običajno. To eh, ni smiselno. Na koncu pa želim še nekaj izredno povdariti. Eh, torej odločili smo se za pragmatičen pristop. Vendar želim povedati, da to ne gre na račun temeljev. Tu smo zelo jasni in nepodkupljivi. In to ni nekaj, kar, eh, o čemer bi se lahko razpogajalo. Ampak moramo pa se vedno spet vprašati, kako lahko pravno državna načela, za katera menimo, da lahko bistveno prispevajo k svobodni družbi in k razvoju v blagostanju, torej kako takšna načela eh, izvesti v posameznih državah na primir način, ne da bi te države zaradi tega eh, zabredle v težave. Torej, te stvari moramo razvijati tako, da bodo načela pravne države, da bo ta načela možno implementirati trajnostno in da se zagotovi seveda svoboda tiska, svoboda zborovanja, neodvisnost sodstva in tako naprej. In to je prav tako cilj aktivne sosedske politike. Hvala lepa. dobre pol ure imamo sedaj na razpolago. 21 ali 22 se vas je prijavilo za razpravo, to se ne bo išlo. Zato prosim, da govorijo koordinatorji minuto in pol, ostali pa eno minuto in bomo videli, koliko jih bo res prišlo na vrsto, kaj ti gospa Mogarini in gospod Han morate imeti možnost tudi še za odgovor. Gospod Prida, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala visoke predstavnici in komisarju Hanu za to predstavitev. Pozdravil bi sprejete predloge, to moramo poglobljeno preučiti. Najprej moram reči, da se moramo jasno odzvati na zahteve, ki smo jih slišali, na vse pričakovanje, to, kar je v poročilu omenil kolega Kukan pred nekaj meseci. Že takrat smo rekli, da želimo imeti sosedsko politiko, ki bo temeljila na spodbujanju vrednot glede na kontekst. To je odvisno od vsake države, to mora biti fleksibilno. In to je treba podpirati na primeren način vsake države. Vesel sem, ko vidim, da je stabilizacija opredeljena kot najpomembnejši izziv. Največji izziv je, da stabiliziramo te razlike. Potem to, kar je želel imeti naš predsednik Brok ponedeljek smo se pogovarjali z gospodom Steinmeierjem, pogovarjali smo se o možnosti, da bi uporabili člen 222. Sedaj je bila porabljena klauzula in vidimo posledice. Ne gre za teroristične napade, to je povezano z vojaškimi napadi. Naj rečem, da moramo hitro upoštevati, kaj se je zgodilo in čakamo na nadaljne odzive. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, gospod komisar, hvala za vašo predstavitev, hvala za to, kar ste predstavili danes. Hvala tudi pročevalcu gospodu Kukanu za njegovo zelo dobro delo. Bil sem zadolžen za pregled evropske sosedske politike v imenu socialistov. Prav tako sem predsedoval delegaciji EU Moldova v Evropskem parlamentu. Posem jasno je, da je migracijska kriza skupaj s človeško tragedijo beguncev brez precedensa. Pokazati moramo pomoč, solidarnost, nujno delovati. Ampak kaj vas pozivam? Na vzhodu imamo sosede. Ne smemo imeti dilemo, ki bi razklala vzhod in jug. Potrebujemo celovit pristop na vseh stranih. Evropski parlament je ustvaril stične točke, zato da bi oblikovali ambiciozno besedilo. To kaže tudi vaša predstavitev. Poslušal sem vas in vidim, da je tu veliko skupnih grožen na naših razpravah, teh vprašanjih, ki ste jih vi obravnavali. Vprašanja imam. Pregled obsega veliko ambicioznih pobud. Tu naj bi imeli tudi nove instrumente.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 predstavitve. Hvala lepa gospe Mogherini, hvala lepa gospodu Hanu. Evropska sosedska politika naj bi bila namenjena temu, da vzpostavljamo varen svet za naše narode. To seveda tudi pomeni, da moramo ponovno vzpostaviti civilno družbo, tudi civilno družbo na vzhodu v državah, kot je Gruzija. Uh, velja, da se morajo skoraj da ukvarjati sami s sabo in svojimi težavami, čeprav imajo podobne probleme eh, kot eh, Ukrajina. Torej, situacija na jugu je velik izziv in, in mi moramo delovati v skladu z eh, geslom več za več. Potrebujemo večjo učinkovitost pri izbiri nalog. Katere naloge bomo torej izvajali v prihodnje, zato, da bomo angažirali sred, eh, eh, sredozemske države za to, da bodo te ustavile nezakonito migracijo. Svet je to napovedal že pred enim letom, programa pa še vedno nismo dobili. Eh, mi želimo sodelovanje s partnerji v sredozemlju. Ko smo govorili o Turčiji, smo tudi rekli, da želimo tudi tesnejše sodelovanje, zato da bi se borili proti mafiji, ki trguje z ljudmi. Seveda pa moramo pogledati tudi v prihodnost. Tu imamo eh, tudi grožnjo iz eh, črnomorskega območja. Eh, trgovina z ljudmi Eh, prihaja tudi z zahoda Turčije in zaradi tega moramo ukrepati. Moje vprašanje. Eh, na katerem področju bomo dejansko izkoristili vse instrumente, ki so na voljo? Predolgo, gospod Ostrevicis. Mišna. Hvala, visoka predstavnica. Gospod komisar, minuta. Zakaj? To sem povedal na začetku. A ne, oprostite, govorite o imenu skupine. Minuta in pol. Gospod predsednik. Ja, znani ste potem, da skriminirate liberalce. To je dober začetek. Ja. V zadnjem desetletju je sosedstvo postalo pomemben del evropskega gospodarska varnosti in migranci. To je naše skupno območje. Ne moremo več zavračati pomankanje razprave pri teh vprašanjih. Evropsko sosedstvo je za nas priložnost, ne tveganje, zato da bi imeli boljšo in bolj varno prihodnost. Hvala za razumno in zelo praktično poročilo. Po kakovosti je to res drugačno besedilo od predhodnih besedil pri sosedski politiki. Hvala za vaše partnerstvo, kajti skupaj ste sestavili ta dokument. Zelo sem vesel, ker ste omenili prepoznavnost Unije. Končno ste to razumeli. Ne moramo, nimamo pravice biti nevidni. Ko pa moramo delovati, ko se morajo stvari premikati naprej. Dvoje bi vas vprašal. Prosil bi za pojasnilo. Najprej si SDP sodelovanje. Ali imate kaj v misli glede takojšnjega delovanja, zato da bi uporabili to določbo? To še vedno močno potrebujemo. Potem drugo, imamo evropske delegacije, ki igrajo zelo pomembno vlogo pri tem, da se izvaja evropska politika v praksi. Imate mogoče kakšne črte, da bi zaposlili več ljudi v evropske delegacije v bližnjem sosedstvu in da bi jim namenili tudi več finančnih sredstev? Hvala. Ja, vielen Dank. Äh, meine erste Hvala lepa, moje vprašanje se nanaša na Sirijo. Kakšne možnosti vidite in kakšni koraki bodo potrebni za to, da vključite vlado in opozicijo v pogajanja? Kdo bi lahko pravzaprav zastopal opozicijske skupine? ali menite, da bi Asad lahko bil pripravljen se izpostaviti volitvam? Govorili ste o robustnih, odpornih državah. Kaj eh, menite s tem? In eh, ko govorite o sektorskih reformah, katere eh, države so tu v ospredju? Ali pa morda govorite o bolj odpornih družbah? In tu imam konkretno vprašanje. Eh, bolj odporne družbe so eh, bolj pravične družbe in vključujejo vse družbene skupine, tako eh, kot naprimer v Iraku sunite. Ali si lahko tu predstavljate kakšne ukrepe, kako bi lahko ti ukrepe izgledali? Govorili ste tudi o nevarnih kanalih. Najbolj nevarni kanali, ki jih imamo sedaj, so tisti kanali, ki podpirajo Daesh. Ali obstajajo konkretni ukrepi? za preprečevanje finančne in logistične podpore tej skupini. E, potem, e, ali obstajajo konkretni ukrepi za preprečevanje dobave orožja, ali obstajajo konkretni ukrepi proti Katarju? Hvala lepa. Eh, naj eh, spomnim, da se eh, pogovarjamo o pregledu sosedske politike. To ni pravzaprav čas za razpravo v okviru dunajskih pogovorov. O tem smo govorili v ponedeljek in tudi naslednji ponedeljek bomo nadaljevali to razpravo. Kolegica Hautala. Hvala, predsednik. Dobro sodelovanje je privedlo do tega, da ste opredelili nova pomembna področja sodelovanja. Podarili ste tudi varnost, recimo, in seveda se popolnoma strinjam s komisarjem Hanom. Povedal je, da imamo lahko revščino, korupcijo, slabo upravljanje, tudi to je vir pomankanja varnosti. To je zelo dobra opredelitev naših prihodnih izzivov za stabilizacijo regije. Mislim, da moramo podpreti to, kar ste rekli temeljne vidike, gospod Han. In sicer imamo tu reformo pravosodnega sistema, neodvisnost sodstva in boj proti korupciji. To je v zadju razvoja prihodnih priho izzivov. Omenili ste varnostno dimenzijo, kako zelo pomembna je. Razumeti moramo, da je toliko konfliktov na tem območju, na jugu in vzhodu. In veliko več moramo vlagati v preprečevanje in reševanje konfliktov, ki jih imamo. Imamo tudi zamrznjene konflikte, zlasti na vzhodu. Ne smemo pozabiti na to. Potem dve vprašanje glede instrumentov. Pravite, da bo načelo več za več obstalo, ampak da ni dovolj. Reforme naj bi bile namenjene že zavezanim državam. Kaj to pomeni v praksi? Drugič omenjate sosede sosedov. Ali gre tu tudi za parlamentarno sodelovanje, recimo, da imamo unijo za sredozemlje? Kako bo sodelovanjem med sosedi? Hvala, gospod predsednik. E, torej, govoril bom o temi, tako kot zahteva predsednik, čeprav. Eh, to, kar se je zgodilo, naj nam bi odprlo oči. In treba je ustrezno revidirati tudi socijsko politiko v luči tega, kar se je spremenilo. To spreminja ravnovesja v Evropi. Kako lahko govorimo o sosedski politiki, ne da bi opoštevali, da prihajajo um, pri, prebežniki, ki so blizu ISIS-a. To moramo prav tako opoštevati. In tudi dejstvo, da eh, sosedne države in druge države, so lahko tudi na seznamu 40 držav, ki financirajo ISIS. Preko Turčije poteka financiranje z nezakonito prodajo nafte, torej financiranje ISIS-a. To je treba upoštevati. Drugače je današnja razprava tu v Afetu. Eh, popolnoma nerealna, eh, upoštevajoč to, kar se je zgodilo v eh, Parizu. Hvala, predsednik. Pozdravljam predstavitev pregleda sosedske politike obeh cenjenih gostov. Bistvenega pomena za Evropsko unijo je, da se temu posvetimo, to je povezano s partnerji v sosedstvu. To politiko moramo postaviti na pravo pot. Sedaj je pred nami obdobje kriz in veliko izziva v bližnjem sosedstvu. Posledice so zelo vidne v Evropski uniji. V svojem poročilu sem pozval k temu, da bi se vrnili nazaj k izhodišču, da se bolj osredotočamo na temeljna vprašanja. Vesel sem, ker ste to upoštevali pri pregledu sosedske politike, poleg drugih vidikov sedaj se soočamo s prihodnimi izzivi, zato se moramo hitro odzivati na realnost, ki se spreminja. To je problematično že dlje časa. Sedaj, bolj kot kdajkoli, potrebujemo močno politično vodeno sosedsko politiko. Spodbudil bi oba cenjena gosta, da pokažeta več vizije, več vodstva, ko gre za te politike. Ne moramo naprej kot običajno. Hvala, predsednik. Gospod Ancieri. Grazie. Be Hvala. Torej, vidno sem malo v skrbih, da malo zgubiš tudi racionalnost, ko se zgodijo taki dogodki, kot se je to zgodilo sedaj, naprimer, kar zadeva ravnovesje med varnostjo in temeljnimi pravicami in tako naprej varnost je dobro danes pomembnejša, kot je bila prej, ampak eh, kljub temu so tudi druga pomembna vprašanja. Kako lahko eh, Evropska unija eh, spodbuja socialni razvoj v takih krhkih okoliščinah in kako sodelovati s temi akterji za spodbujanje miru in kakšna je povezava med evropsko sosedsko politiko in akcijskim načrtom za človekove pravice, svobodo in demokracijo. Torej, treba je najti ravnovesje med sporazumi o svobodni izmenjavi in politiko sodelovanja. E, in to e, je na vsak način pomembno, tudi upoštevajoč e, migracije. Thank you. Dankeschön, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Zelo vesel sem, ker imamo ta dokument, ki je celovit, ki je poln vizije. Ampak, kot je prej povedal prijatelj Kukan, tudi jaz pričakujem več vodstva naših evropskih vodij. Mislim, da tu pogrešamo nekaj. V eni minuti bi se osredotočil na delovne metode, kot ste omenili. Med delovnimi metodami diplomacije in zunanje politike imamo nekaj v spredju. Delovati moramo tam, kjer je situacija kritična, kjer so težave, kjer so dobro poznane težave, kjer so težave, ki jih poznamo toliko let. Gospa Mogherini, prosil bi vas da sestavite konkretne akcijske načrte Evropske unije glede zelo znanih situacij. Tu imamo krizo, ki se lahko jutri razvije v nekaj zelo nevarnega. Tu bi omenil še nekaj. Dobro, hvala lepa. Danke. Ich bedanke mich ausdrücklich. Hvala lepa, izredno se zahvaljujem za predloge in eh, gospa Mogherini, gospod eh, Han, lahko se samo strinjam s tem, ko pravite, da potrebujemo eh, novo usmeritev evropske sosedske politike, nov pristop in že pred meseci smo se pogovarjali o tem, da se moramo različno posvečati različnim situacijam v sosednih državah. Zakaj to pravim? E, ko gre sosedom dobro, lahko gre tudi nam dobro. To pomeni, da gre za vprašanje, kako spremeniti socialni in politični in gospodarski razvoj v teh državah. E, govorili ste o e, skupnih prioritetah gospodarskega razvoja za namene stabilizacije. Katera učinkovita nova sredstva naj bi poslali v okviru sosedske politike proti jugu, proti vzhodu. Mi eh, se doma eh, borimo proti brezposelnosti mladih in se moramo vprašati, kako se boriti proti brezposelnosti mladih v tistih državah. Brezposelnost eh, nasplošno moramo odpravljati in to je pravzaprav centralno vprašanje. Hvala. Tudi jaz bi se navezala na tiste, ki se vam zahvaljuje za poročilo. Kot ste sami rekli, v zadnjih letih smo videli veliko napredka v sosedskih odnosih s vami na jugu in vzhodu, ampak obrazložili ste, da smo sedaj v situaciji, ko moramo nekatere stvari gledati na drugačen način. To, kar je povedal kolega, oba sta omenjala to, kar je besedilo. Vzroki za nestabilnost so pogosto izven varnostnega območja v bistvu so izven varnostnega območja, to je sekundarno. Omenjate tudi korupcijo, neenakost, revščino, ampak kaj pogrešam, to ste sicer omenili, ampak tega ni v besedilu. Močno osredotočanje na človekove pravice in demokracijo. Konkretno vprašanje imam glede načela več za več. Potrebujemo bolj učinkovite načine dela. Ali ste pripravljeni delati s pogojevanjem glede človekove pravice in demokracije, torej manj za manj? je to. Če se zmanjšajo človekov pravice, če je manj demokracije in tako je v številnih državah. Torej, stabilnost mora biti povezana s človekov pravicami in demokracijo. In drugo vprašanje, glede jemna. Sklepi sveta so tam. Čas je potekal. Kako bo se Saudsko Arabijo? Gospod Plenkovič, prosim, da se držite omitve časa. Bodite prijazni do drugih kolegov. Gospod Plenkovič, hvala lepa. Predsednik, hvala. Gospa Mogherinijeva, komisar Han, to je zelo dober dokument, ki ste ga danes predstavili. Gre za štiriletno strategijo širitvi s pripravo globalne strategije o zonani politiki, za razvojnimi cili. Gre za to, da bi zgradili stebre zelene zunanje politike in to res cenimo. Ampak mene zanima še nekaj, kako boste sedaj pri oblikovanju držav uporabili pridružitvene sporozume. Danes sem slišal dve ključni besedi – stabilizacija in partnerstvo. Kako uporabiti pridružitvene sporozume v širšem kontekstu politike? Potem pa proračunska sredstva. Parlament pošilja zelo dobre signale za migracijsko krizo, za zunanje politične dejavnosti, za proračun za prihodnje leto. In potem imamo tudi za boljšo uporabo mednarodnega prizorišča, vzhodno partnerstvo, nizo sredozemlje ali pa da smo bolj učinkovito zaradi specifičnih razlogov. Hvala. Hvala, predsednik. Predstavnica Mogarinjeva, komisar Han, hvala za predstavitev dela, ki poteka. Sedaj vas sprašujem glede sosedske politike. Kaj potrebujemo? Potrebujemo stabilnost, stabilizirati moramo sosedstvo. Ampak vedenje nekaterih držav članic se otežuje. Težko lahko vidimo, kako je z delom Evropske unije. Recimo, če Mačarska noče sodelovati pri prerasporeditvi beguncev, pa tudi Češka in Slovaška, ne, kako bomo kredibilni? na področju stabilnosti sosedov in drugega. Torej, res je, počistiti moramo stvari v naši lasni hiši. Pomembno je, da si pogledamo sosede, kaj se dogaja, ampak zauzreti se moramo tudi navznot in pogledati, kakšen imič dajemo navzven. Nadaljevati moramo z načelom pogojevanja žal moramo se predelati. Hvala. Hvala predsednik, gospa visoka predstavnica, gospod komisar, čestitke za predstavitev, ampak zlasti čestitke za to, kako ste vodili posvetovanje, kaj ti naši partnerji so že izrazili zadovoljstvo. To je bilo zelo pozitivno izhodišče. Čestitke tudi za spremembe pri pristopu. Manje prioritet in več učinkovitosti, pa tudi več fleksibilnosti vztrajala bi pri treh vidikih. Najprej zelo pozitivno pozdravljamo povdarek na migracijah in varnostnih vidikih. Kako je skupno bazo podatkov, da bi se s tem borili proti trgovini z begunci in z ljudmi? Drugič, izobraževanje. Za učinkovito preprečevanje radikalizacije moramo podariti tudi izobraževalni sektor ampak brez poseganja notranje zadeve partnerjev. Podariti moramo to, kar je lahko skupno interesno. Zadnje vprašanje, kako povečati prepoznavnost in vidnost Evropske unije, to mora ostati naš cilj v okviru Evropske sosedske politike. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gomeš. Močno se strinjam z vašim povdarjanjem razvoja, za delovna mesta in mladino, ampak potem je pomenil prepričati tudi naše države članice naj pozabijo na vrčevanje, kajti zaradi tega ni delovnih mest, več je brezposlenih za našo mladino in tu imamo tudi radikalizacijo druge generacije priseljencev in sprašujem vas, ali bomo sedaj res začeli z notranjo koordinacijo, zlasti sedaj, ko moramo sosedsko politiko uskladiti z vojaškim delovanjem v okviru člena 42.7 ali bomo poslali sporočilo z enim glasom držav, ki so to omogočale. Imamo Saudsko Arabijo, imamo Turčijo, ali bomo imeli sporočilo, da moramo prepričati tihotapcem, da nadaljujejo svojim delom. Da bomo mogoče imeli varne poti za migracije, kajti ti begunci bežijo iz napadov, kot smo jih imeli v Parizu, kjer smo imeli evropske teroriste. In seveda migranti prijo tudi, če so meje zaprte. No, hvala. Ustavite se, prosim. Not, no, I have my last sentence. This is your, your normal uh, formulation. Ja, to, kar ste povedali na koncu, poveste tudi običajno, sedaj pa gospa Šarka. That's a good example. Ona je vedno dobro zgled, se drži časa. Hvala, predsednik, visoka predstavnica, gospod komisar, hvala, ker ste z nami v teh težkih časih, njih polnih izzivov. Strinjam se s tistimi, ki so izrazili. dokument, kako pomembno je to za odnose, ampak zanima me, kako bo s tem praksi, kajti načelo več za več pogosto ni upoštevano in to se ne izpelje na zadosten način. Vse prepogosto imamo tudi stabilnost, ki pomeni, da se odnosi med vladami krepijo, te iste vlade pa zatirajo prebivalstvo zlasti mlade. Dolgoročno gledano, če ne moramo dati pomena delovnim mestom za te mlade generacije posod po Evropi, obstaja tvega, da bomo imeli izgubljeno generacijo in to bo bumerang. Zanima me, kako konkretno boste v teh časih, kjer imamo varnost, boj proti terorizmu na vrhu seznama, kako se lahko naučimo iz preteklosti, da bi ponavljali iste napake? Ko gre za stabilnost, potrebujemo jasno politiko, da bi okrepili pravice in svobošnje ljudi. Lahko poveste kaj več o porazdelitvi proračuna, kako boste v praksi? Hvala. Dober zgled. Tekelam. Gospod Kile. Thank you very much. Hvala lepa. Naša politika se nanašala na krepitev varnosti, zlasti na zonanih mejah. Sprašujem vas, kako je z našimi izjavami in načrti, ali bomo imeli dovolj finančnih sredstev v zadju? Tu imam v mislih tudi notranjo varnost. Gre za dogovor o PNR, gre za to, da ponovno oživimo direktivo o hrambi podatkov. To Europol res potrebuje, potem drugo vprašanje. Ali ima Evropska unija strategijo glede bližnjega vzhoda, recimo za Kurdistan? Slišal sem, da je gospod Putin obljubil, da bo priznal Kurdistan. Kako se bomo mi odzvali na to? In tretje vprašanje. Sedaj smo pred ključno izbiro o tem, kar sta dve zelo slabi možnosti. Gospod Putin je to omenjal. Nekatere stvari delujejo, ampak potem plačamo drugo oceno. Dobro, dovolj. Gospa Gil, dobi besedo. Eh, eh, hvala, predsednik, gospa predstavnica, gospod komisar. Evropska unija ima že skoraj da dve desetletji svojo strategijo dovolj verov je namenila za podobne cilje. Ampak, če si pogledamo sosedstvo, gre za tega, da je več tren, več nemirov, premalo je gospodarske blaginje. In vidim, da je bila strategija spodgobana v državah članicah, kjer imamo različne dvostranske prioritete. Zanima me, kako bomo dosegli večjo učinkovitost. Pravite, da ste se sestali z veleposlaniki partnerskih držav. Ali ste to obravnavali z državami na svetu, te strategije? Potem drugič imamo veliko varnostnih skrbi po pariških napadih. Glede tega, da iz sosedstva prihaja orožje. Poznam nekatere partnerske države, vem, da nekatere zavračajo ukrepe na tem področju. Kako boste to vključili v strategijo, tako da bodo države delovali in storile kaj? Hvala. Do. Gospod Kuso. Could you put it again on? Mikrofon. No. Mikrofon, prosim. Dobro, hvala, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, gospod komisar. Sosedska politika še enkrat ne bo uspešna. Zakaj? Zato, ker ne deluje, če ne povdarimo dovolj gospodarske simetrije. To je zelo pomembno. Zdi se, kot da iščemo tiste, ki bi nam bili podrejeni, ne pa partnerji pri tej politiki. Preučiti moramo tudi različna vprašanja, ki se nanašajo na stabilnost. To je pomembno za begunce, pomembno je, da preučimo vprašanje prodaje orožja. Imamo člen 42.7, ki snaža na obramno politiko. Gre za militarizacijo Evrope na asimetričen način. Če si pogledamo, to vprašanje tihotapljanja nezakonite nafte. To je nekaj, proti čemu se moramo uriti. Tu moramo najti prihodne rešitve. Hvala lepa in sedaj kot zadnji gospod Parnjo. Kot ste rekli, sosedska politika se mora spremeniti. Danes smo dosegli meje naše politike. Sedaj moramo delovati. Vidimo, da današnje leto ni povezano z letom 2003. Kako naj bi mi pomagali pri stabilnosti in varnosti v sosedstvu? Potrebujemo več Evrope. Tako da se bomo borili proti nacionalizmu in proti evropejcem. Kaj je novo pri vaši novi sosedski politiki, da bi stelovali sosedi s sosedo na jugu sredozemlja recimo? imamo velike partnerje v Bližnem vzhodu. Kako vidite to sodelovanje, kako bo to oblikovano? Potrebno bolj sistematično sodelovanje Arabske, ligi, Arabske lige. Potrebujemo pravo sodelovanje, to je pravi način dela. Potrebujemo tudi vertikalno sodelovanje med Evropsko unijo in Afriko. Sredozemlje mora tu odigrati srednjo vlogo. To je potrebno tudi zato, da bi se izognili destabilizaciji naših sosed. Hvala. Merci. Hvala lepa. Hvala lepa za to razpravo. Morda se bo to pokazalo v naslednjem letu, vendar mislim, da eh, ne smemo imeti vseh eh, poročil o napredku naenkrat, ker imamo tukaj veliko raznolikost, eh, hkrati pa potrebujemo doslednost pri pristopu. To je morda formalno sporno in ne vem, ali ne bi pri ločenih eh, poročilih o napredku prišli pravzaprav v končni fazi do eh, pomankanja enotnosti teh eh, poročil. Gospa Mogherini. Torej, pregled sosedske politike je seveda zelo pomemben del naše skupne zunanje politike. Nekateri med vami ste rekli, da je to pravzaprav del različnih pregledov. To pa je ključen pregled. E, vsekakor pa to ni e, čarobna palica za vse. E, v tem primeru bi bili razočarani. Gre pa seveda za pomemben korak. Zlasti proces Priprave eh, pregleda sosedske politike, ki ga opravljamo s sosedi, je zelo pomemben. Na ta način zagotavljamo večjo učinkovitost. Nikakor pa seveda ne moremo pričakovati, da bomo rešili vse probleme od Kurdov preko eh, Cipra do eh, bližnjega eh, vzhoda. Mi imamo tudi druge instrumente. Se pravi, to je zelo pomembno, treba pa je stvari spraviti v kontekst. Drugič. Eh, žal mi je, vendar. Eh, poslanca, ki je zastavil to vprašanje, ni več v dvorani. On je rekel, naj ne delamo uh, po starem naprej, business as usual. Vendar, verjemite mi, nič od tega, kar uh, delamo v letošnjem letu uh, od časa prevzema funkcije, ne spominja na to, kar smo delali v preteklosti. Nič ni po starem pri mnogih stvarih smo naredili nov začetek. Mi smo imeli pravzaprav upravljanje krize od samega začetka. Uh, business as usual, vse po starem je pravzaprav pri nas upravljanje krize. Mi moramo seveda poskrbeti za doslednost eh, tega, kar počnemo. Pred eh, nekaterim, nekaj meseci bi vsi izpostavljali migracije, migracije, migracije, sedaj pa govorite o teroristih, teroristih in teroristih. Mi moramo pač eh, biti osredotočeni na, te, na vsa povezana in relevantna tveganja, ki so pred nami in moramo seveda poskrbeti za doslednost. Res je, partnerstvo v naši regiji je dan danes eh, bolj pomembno kot v letu 2003, zaradi tega, ker se soočamo s skupnimi priložnostmi in tveganji. Tu gre torej za upravljanje krize in tudi za dolgoročne investicije. Eh, glede upravljanja krize. Jasno je, da potrebujemo varnost, potrebujemo takošno sodelovanje in uporabiti moramo tudi opcije iz skupne varnostne in obramne politike. Tega se moramo zavedati. Mi moramo zagotavljati pogoje znotraj in zunaj eh, Evropske unije. In druga stvar je seveda migracija. Nekateri ste govorili o nezakoniti migraciji. Poglejte si številke. Migranti in begunci, ki jih eh, prejemamo, ne prihajajo od naših južnih sosedov, temveč pre, prehajajo skozi države v našem južnem sosedstvu. In tudi ti se soočajo soočajo pa, pravzaprav s težavami. E, dan danes e, smo na isti strani. E, skupaj poskušamo biti kos problemu in to je ta premik. In e, evropejci morda potrebujemo nekaj časa, da to prebavimo. Mi moramo sodelovati z našimi južnimi sosedi pri obvladovanju teh vprašanj. Eh, mi imamo tudi eh, skupna ministerska eh, srečanja in tudi srečanja na vrhu s temi državami. Same je zase pomembno vprašanje zgubljene generacije. To ste vi omenili. Se pravi, mi delamo na tematiki gospodarskih priložnosti. lahko pozabimo arabsko pomlad, vendar pomembno je, da upoštevamo demografijo, ekonomijo in dejstvo, da imamo toliko izobraženih ljudi, ki pa nimajo svojega mesta v družbi. In to je razlog za migracije, pa tudi za teroristično grožnjo. Se pravi, mi moramo poskrbeti eh, za to področje v celotnem našem sosedstvu, seveda tudi v Evropski uniji, vendar to je drugo vprašanje. To je torej ključno. E, e, o načelu več za več eh, bo govoril e, komisar Han. Torej, mi moramo najti načine, da bomo skupaj z našimi partnerji eh, našli rešitve. Partnerji niso samo vlade, to so tudi narodi. Mi tudi, eh, na primer, nismo samo eh, institucije EU, mi smo tudi evropski narodi in skupaj moramo najti načine, da ustvarimo odporne družbe, ki spoštujejo pravice, ki so inkluzivne, druge poti ni potem pa eh, razprava varnost ali človekove pravice je pravzaprav napačna in lažna. Eh, edina, eh, edini način zagotavljanja varnosti je, da zagotavljamo eh, tudi človekove pravice in potem pa glede člena 42.7. Z veseljem vam posredujem dokumente, eh, moje službe bodo to eh, z veseljem naredile. Eh, v zadnjih 48 urah smo pravzaprav se intenzivno ukvarjali s tem, kajti prvič se je nekdo skliceval na ta člen in. Mi smo seveda pripravljeni na izmenjavo dokumentov z vami in pripravljena sem seveda tudi za razprave v bolj eh, omejenem formatu. Predsednik nima vklopljenega mikrofona. Borgesio, eh, hat... Borgesio se je opravičil, eh, ker je imel sončna očala, eh, ker ima neko obolenje oči in je moral oditi v bolnišnico, zato da ne boste pravzaprav dobili vtisa, da je kar tako odšel. Eh, hvala lepa za to ponudbo v zvezi z 42.7. Besedo sedaj dajem eh, komisarju Hanu. Ali sem to pravilno razumel, eh, Federika? Vi ste pristojni za več in več, on pa za manj in manj delitev dela. Ali kako je to? No, imamo dobro porazdelitev dela. hotela sem, hotel sem zagotoviti, da ne obstaja diferencijacije med vzhodom in jugom. Mi imamo pač svoje oddelke, imamo svoje kadre in mi smo dolžni eh, sodelovati s posameznimi državami in to delamo z velikim angažmajem. Je pač tako, včasih je ena država, ena regija bolj v ospredju, drugič pa druga ob eh, mi, eh, svetih ministrov za zunanje zadeve me eh, eh, ministri z eh, juga in vzhoda enako opozarjajo, naj ne pozabim na njih in to pomeni, da je ravnotežje zagotovljeno. Potem pa načelo več za več, more for more. Tudi tu moramo stvari razviti naprej in sicer stvari ne smemo obravnavati tako mehanistično. Mi moramo upoštevati tudi notranji razvoj neke države in ne smemo eh, kot merilo vzeti naše visoke, že uresničene standarde. Mislim, da moramo pomagati državam pri njihovem razvoju in less for less, manj za manj, pride do izraza tako, eh, da damo pač manj denarja na voljo, če lahko manj uresničijo. Eh, seveda je pomembno spodbujanje organizacij civilne družbe, v te je treba investirati, te igrajo pomembno funkcijo v mnogih državah. To družbo moramo seveda krepiti in pomagati pri njihovem razvoju. V nekaterih državah pa eh, smo priča Eh, takemu razvoju, ki se zgleduje po Rusiji. In ovirajo uh, podpiranje civi, organizacij civilne družbe iz tujine in tudi tu moramo pravzaprav delovati pragmatično. Nasplošno pa lahko rečem samo naslednje in O tem je govorila tudi visoka predstavnica. Mi moramo reagirati obsežno in prilagojeno na eh, dogodke v posameznih državah. Na ta način lahko spodbujamo gospodarski razvoj, vendar gospodarski razvoj ne pomeni, da investiramo enodimenzionalno v gospodarstvo eh, ene države. Mi jih moramo uh, kvalificirati za oblikovanje delovnih mest eh, in pomagati jih moramo pri izobraževanju. In tu ne gre samo za eh, šolsko eh, izobraževanje, temveč tudi za poklicno izobraževanje. Mi ne smemo dopustiti, da bi dobro izobraženi iz teh držav potem prišli v Evropo, eh, mi ne smemo dopustiti bega možganov. Eh, potrebna je cirkulacija izobraženih in eh, mi seveda želimo pomagati tudi z financiranjem novih podjetjih, če želi nekdo v naših sosednjih državah eh, iti po eh, samostojni poklicni poti. Eh, tu gre seveda za pomoč mladim, ki ustanavljajo podjetja. Mi seveda želimo tudi sodelovati z bankami, eh, ki podpirajo MSP-je, ki eh, zagotavljajo mikrofinanciranja. Želimo zagotoviti učinek vzvoda in tu imamo zelo veliko možnosti za uresničevanje. Pravzaprav tu ne najdemo nobenih meja. In potem pa še zadnje vprašanje. Eh, sodelovali bomo tudi z Arabsko ligo. Pomembno je, da določene organizacije uživajo posebno pozornost in mi moramo izpostavljati sodelovanje z njimi, kajti to je pravzaprav tudi za njih signal, da so pomemben partner za Evropsko unijo. Še enkrat hvala lepa za vaše sodelovanje v zadnjih mesecih in eh, kot je že bilo povedano, sedaj se delo šele začenja. Eh, Eh, papir je potrpežljiv, sedaj je pač treba stvari uresničevati. Hvala lepa, eh, gospa Mogherini, gospod Han, za vaše razlage. Eh, hvala, da ste nas informirali, preden odidete na tiskovno konferenco, za katero vam želim veliko uspeha. Hvala lepa.